uradno potrditev mandata in seveda tudi pod pogojem, da gospa Saks tudi pisno potrdi, da ne izvaja kakršnekoli funkcije, ki bi bila nezdružljiva s funkcijo poslanke v Evropskem parlamentu. Gospa Angelika Wertmann zapušča politično skupino ALDE in bo s 8. aprilom 2014 postala članica skupine nepovezanih poslancev. Skupina SD me je obvestila tudi o imenovanju poslancev v delegaciji.